chers collègues je vous propose de commencer cette euh, dernière spoštovani kolegi predlagam da začnemo še z zadnjim delom našega sestanka pred počitnicami ki euh... smo pri točki številka dvanajst in sicer gre za predstavitev študije zunanja razsežnost socialne politike in tako naprej. Naročili smo jo na začetku tega obdobja. Torej, naslov je zunanja razsežnost socialne politike, spodbujanje standardov z področja dela in socialnih standardov ter družbena odgovornost evropskih podjetij. Še enkrat bom povedala naslov. Zunanja razsežnost socialne politike, spodbujanje standardov z področja dela in socialnih standardov ter družbena odgovornost evropskih podjetij to študijo so izvedli gospod Werner Eichhorst z Ize, Dorit Walbrink iz Nirasa in Michael J. Kendiza prav tako z Ize. Gre za dva inštituta za strateške študije. To je povezano tudi s poročilom na lasno pobudo našega poročevalca. Če se strinjate, bomo najprej besedo dali pripravljalcem te študije, potem pa še poročevalcu. Ne vem, kako se želite temu posvetiti. Prosim vas samo, da ne porabite preveč časa, kaj ti potrebujemo čas potem še za odgovore. Spoštovani člani parlamenta, zelo nas veseli, da lahko tukaj predstavimo zelo obsežno študijo o zunani dimenziji socialne politike v Evropski uniji. Dali smo na voljo tudi nekaj informacij za vaše parlamentarne dejavnosti. To predstavitev pa si bomo razdelili vsi trije. Moj kolega vam bo uh, naredil uvod, potem bomo govorili o koherentnosti evropske socialne politike in o oceni vpliva, ki smo ga izvedli. To študijo smo delali v različnih državah. Na koncu pa bom še sam spregovoril o politikah. Prvi bo spregovoril kolega Michael, ki bo naredil uvod. Spoštovana predsednica, spoštovane članice in člani parlamenta, na začetku predstavitve bi označil uh, glavni značaj eh, te zunanje politike, evropske socialne politike. Želeli smo analizirati vpliv ukrepov in instrumentov Evropske unije in tudi oceniti oziroma uveljaviti socialne standarde Evropske unije v nečlanicah. Obseg je definiran kot delo Evropske unije pri promoviranju delovnih standardov v državah nečlanicah delovni pogoji in pravice delavcev so glavni namen te študije. Od eh, zgodnjih 90-ih let smo upazili različne pobude, da bi evropske socialne vrednote vključili v zunanje dejavnosti Evropske unije v srednjeročnem socialnem akcijskem načrtu v letih od 95 do 97 je komisija poudarila potrebo po jasnem, celovitem konceptu zunanje dimenzije evropske socialne politike. Socialni akcijski načrt v letih od 98 do 2000 je poudaril tudi razvoj socialne agende znotraj unije. In istočasno je program priznal tudi vse pomembnejšo zunanjo dimenzijo. Evropska unija je spremenila strategijo zunanje politike okrog eh, preloma stoletja in sicer z izvajanjem Lizbonske strategije. Eh, tam se povdarja ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost, eh, inovativnost, izboljšanje socialne kohezije. In to so zelo ambiciozni cili. In to lahko vidimo kot poskus za celovit evropski odgovor na globalizacijo in na uh, vse večjo povezanost sveta. Podarili smo tudi uh, povezavo med socialno uh, dimenzijo uh, na zunani in notranji ravni. Vse močnejša je globalizacija in povezanost sveta in zato potrebujemo zunanjo in notranjo, oziroma moramo zunanjo in notranjo dimenzijo povezati, da bomo tako prispevali k oblikovanju globalizacije po evropskih vrednotah in načelih. Upoštevali bomo tudi evropske izkušnje. Sam bi rad z neko sliko opisal notranjo in zunanjo dimenzijo. Eh, in glede na nogomet, na nogometno mrzlico, lahko primerjamo eh, notranjo dimenzijo kot neko notranjo nacionalno tekmo, eh, zunanjo dimenzijo pa kot neko mednarodno tekmo. Na notranji ravni ni toliko podpore. Gledalci gledajo predvsem tekme na mednarodni ravni. Imamo socialno dimenzijo te uh, globalizacije, vključili smo tudi socialno agendo iz leta 2005 in obnovljeno socialno agendo iz leta 2008. Tukaj lahko omenimo tudi bolj nedavno delo odbora tega parlamenta in sicer eh, o korporativni in socialni odgovornosti v eh, mednarodnih trgovinskih sporazumih. V drugem delu te predstavitve bi vas radi upozorili predvsem na ključne pobude, ko gre za zunanjo dimenzijo evropske socialne politike. Kot je že bilo omenjeno, je jedro te socialne politike, to so dejavnosti za spodbujanje delovnih standardov in pa dostojnega dela v državah nečlanicah. Eh, torej gre za ključne delovne standarde, potem za dostojno delo ter korporativno socialno odgovornost. To so bili ključni cilji našega dela, to smo proučevali. V tabelah lahko vidimo, da se je strategija najprej usredotočala na razpravo o socialni klauzuli, da se socialne zahteve vključijo v zunanjo dejavnost in da se nagradi države, ki spoštujejo kakovostne standarde eh, z bolj ugodnimi trgovinskimi sporazumi od leta 2001 naprej, je Evropska unija začela povdarjati še druge vrste inštrumentov in mehanizmov za spodbujanje socialnih standardov v državah nečlanicah. Cilj je bil, da se spodbujajo temeljni delovni standardi, ampak inštrumenti so bili drugi, uporabljali, smo mehkejše, uporabljali so se mehkejši inštrumenti naprimer dialog znotraj mednarodnih delovnih organizacij. To smo videli kot boljši način za spodbujanje delovnih standardov. Naslednji slajd kaže inštrumente, ki jih uporablja Evropska unija in te lahko razvrstimo v trde instrumente, meke instrumente in pa finančne instrumente, vse v povezavi z notranjo in zunanjo dimenzijo. Danes bi se osredotočil predvsem na zunanje politike, torej v desnem stolpcu lahko to vidite. Vidimo prosto trgovinske sporazume, potem imamo um, sistem preferenc, imamo pristop Svetovne trgovinske organizacije, uh, trgovinske politike, imamo konvencije, organizacije za delo. E, to so trdi instrumenti, uh, dialog, pobude in tako naprej, pa mehki instrumenti. Potem imamo tudi uh, Eh, pomoč za razvoj in tehnično pomoč, kar uvrščamo pod finančne instrumente. Na prejšnjem slajdu smo videli, da Evropska unija, da se vse bolj osredotoča na mehke instrumente. In zdaj bom predal besedo kolegici iz Danske, ki bo ocenila instrumente med svojo predstavitvijo. Pozdravljeni, gospe in gospodje. Sama bom zdaj eh, razložila analizo koherentnosti Evropske zunanje dimenzije. Potem pa povedala še nekaj o ceni instrumentov in mehanizmov, ki se uporabljajo. Ko govorimo o koherentnosti, to smo proučevali eh, na treh dimenzijah. Tukaj lahko povdarim, da je zelo pomembno govoriti o koherentni politiki. Eh, gre za legitimnost. In prva dimenzija je horizontalna koherenca. Tukaj smo si ogledali različne politične dejavnosti, različna področja. Gre za razvojno pomoč in skušali smo analizirati koherentnost vsega tega. Videli smo, da so te politike večinoma koherentne, cili so vse bolj integrirani, vse bolj povezani ampak še vedno je jasno, da je glavni cilj trgovina. In to seveda vpliva na to, kako se izvajajo zunanje politike. Če si ogledamo indirektno vertikalno koherenco, kako se Evropska unija uh, obrača, kako je povezana z mednarodnimi organizacijami, vidimo, da sta tukaj še posebej dve organizaciji pomembni, to je Mednarodna organizacija za delo in pa Svetovna trgovinska organizacija. Pri ILO lahko vidimo, da ima Evropska unija močan vpliv znotraj te organizacije, ampak eh, ne deluje vedno oziroma ni vedno edini akter. To je pomemben forum za eh, razpravo o teh temah. Svetovna trgovinska organizacija tukaj pa je jasno, da Evropska unija deluje kot en akter, ampak pri svetovni organizaciji ne gre za nek socialni forum oziroma forum o socialni politiki. Evropska unija ima tam nekaj vpliva, ampak zaenkrat to ni forum za razpravo o teh temah. O tem bomo kasneje še nekaj spregovorili. Tretja dimenzija pa je neposredna vertikalna dimenzija. In tukaj smo proučevali evropski odnos do državne članic. Evropska unija uporablja mehke instrumente, kot je povedal Michael, ampak če si ogledamo še trde instrumente, je um, prisila oziroma uveljavljanje nekih standardov en, eden od teh instrumentov, ki pa nima zelo obširnega vpliva. Eh, s tem je povezan, naprimer, sistem preferencialov. S tem je povezano tudi tveganje, eh, da se zmanjša pomen teh instrumentov. Če gremo naprej na oceno instrumentov in ukrepov, ki se uporabljajo, tukaj vidimo pri državah nečlanicah, eh, da je evropski vpliv nek koncentričen krok. Evropska unija ima večji vpliv, eh, bližja, ko je država Evropski uniji. To posebej velja za um, sosednje države in države, um, ki so na poti vstopa v Evropsko unijo. Če se pomaknemo en krok uh, uh, ven, gre za sosedske države brez. Uh, perspektive pristopa in pa države v razvoju. V najširšem krogu pa so nova eh, gospodarstva, ki so vse močnejša. Tipologija držav, ki smo jo Mm, predstavili je še na dan, še je predstavljena v naslednjem slajdu, na naslednji prosojnici. Samo nekaj splošnih opomb, preden ja, prejdem naprej na analizo vpliva različnih instrumentov. Mm, globalno lahko vidimo, da obstaja dinamičen odnos med socialnimi standardi in pa zunanjo dimenzijo to je povezano in to smo ugotovili tudi v naši študiji. Glavni akter so večnacionalna podjetja in posebej eh, je pomembno to, da se je njihova, njihov globalni pomen spremenil. S tem so povezana tudi gospodarstva v usponu. dejansko so tudi osrednji politični akteri in gospodarski akteri. Podjetja, ki imajo sedež v Evropski uniji, eh, skušajo vplivati na delovne standarde v teh gospodarstvih. V tem smislu lahko rečemo, da oziroma se prilagajajo tistim standardom in to je v nasprotju s tem, kar počne Evropska unija. And these, uh... Another, um, general remark is also that the emerging... E- Še ena pripomba je, da se te, ta gospodarstva v sponu eh, zelo opirajo na ugodno ceno delovne sile in tam je težko uvajati visoke standarde dela. Um, um, Ocenili smo tudi trde instrumente, trše instrumente. Pomembno je, ko govorimo o državah pristopnicah, da imajo, eh, da se tam uporabljajo dobri instrumenti z močnim vplivom na delovne standarde. Ugotovili smo tudi, da sistem preferencijalov plus, torej GSP, plus, da je dober instrument, ampak uveljavljanje tega instrumenta je včasih problematično, nima takojšnjega vpliva. Rada bi še enkrat omenila tudi Svetovno trgovinsko organizacijo. Pomembno je, da gre za trgovinsko organizacijo, ampak lahko bi to še obravnavali, kako bi morda odigrali osrednjo vlogo v prihodnosti na tem področju. Če gremo naprej na mehke inštrumente, vidimo, da imajo srednjeročni vpliv. Določene države so spremenile svoje obnašanje zaradi dialoga, zaradi izmenjave izkušenj, zaradi neke vrste pritiska. še pom en pomemben mehek instrument pa je eh, korporativna socialna odgovornost, odgovornost podjetij. In tukaj vidimo, kako pomembno vlogo igrajo multinacionalke. Vidimo, da imajo potencialno zelo velik vpliv, ampak v tem trenutku ta vpliv še ni tako močan zaradi različnih vzrokov. Definicija tudi še ni povsem jasna, ampak k temu se bomo še vrnili. Rada bi omenila tudi vpliv programov za dostojno delo v državah. To spodbuja mednarodna organizacija dela ILO. Te uh, strategije imajo določen vpliv, še posebej zaradi tehnične pomoči, ki jo nudi ILO. In pomembno se je spomniti, da tukaj gre za zelo praktično delo in to je državam pomagalo, da so sprejele više socialne standarde. Na koncu bi še nekaj povedala o finančnih instrumentih. Ugotovili smo, da ima razvojna pomoč zelo velik vpliv. Vpliva tudi na koherentnost in socialne standarde. Evropska unija eh, na tem trdo dela. Tehnična pomoč je tudi omenjena. To so finančni instrumenti, ki tudi imajo nek srednji ali pa kar visok vpliv. To so torej glavne ugotovitve naše študije. Zdaj pa bom besedo predala Vernerju, ki bo povedal še nekaj o zaključkih. Hvala. Prihajamo torej k zaključkom in predlogom. Tukaj gre za pet glavnih prioritet, ki jim je treba v Evropskem parlamentu posvetiti nekaj pozornosti. Poskušal vam bom predstaviti te prioritete. Prva je koherenten celovit in strokoven pristop zunanji dimenziji, potem drugič razvijanje svetovnega socialnega zavezništva, tretjič nadaljni razvoj eh, mehkega pristopa, torej večje povdarek na izvajanju in izvrševanju dogovorjenega, to je nekaj, o čemer so sta kolega pred menoj že govorila, četrtič določanje prioritet in prilagajanje inštrumentov, ki so že sprejeti in petič eh, okrepitev vloge podjetij, ko gre za družbeno odgovornost. To je neposredni vpliv, ki ga lahko izvajamo v okviru sprejemanja standardov dela v posameznih državah. Evropski parlament seveda deluje v institucionalnem okviru Evropske unije, ne pa sam zase. Pomeni, da to ni dodaten subjekt, ki je vključen v sodelovanje z mednarodnimi organizacijami. Torej, Evropski parlament ima vlogo poudarjanja eh, socialno dimenzijo globalizacije v okviru Evropske unije. Drugi subjekti v Evropski uniji pa so tisti, ki bolj povdarja gospodarske razsežnosti in trgovinske razsežnosti, bolj vsekakor kot Evropski parlament. Torej, prva prioriteta je koherenten, celovit in strokovn pristop. Tukaj je treba povečati koherentnost, tako vertikalno, kot tudi horizontalno, kajti to vpliva na uh, verodostojnost Evropske unije in držav članice organizacije ILO, torej Evropska unija mora tukaj ohraniti in še okrepiti svoj ugled kot eh, mednarodnega subjekta, ko gre za socialne standarde in glavne standarde na področju dela. Drugič, koherentnost je potrebna tudi zaradi odnosov med Evropskim parlamentom in drugimi subjekti na evropski ravni, zlasti, ko gre za interakcije med komisijo in na novo ustanovljeno službo za zunanje delovanje, ki bo prevzela nekaj odgovornosti za področje mednarodnih odnosov. To se nam zdi, da je zelo pomemben subjekt, ki ga je treba okrepiti. Poleg tega, in to je tudi eno od ugotovitev naše študije vplivov, konsistentnost in koherentnost je pomembna, ko gre za pogajanja v okviru organizacije ILO. V pripravljanji fazi je koherentnost običajno velika, ko pa gre za glasovanje, pa države članice na nek način ne glasujo tako uh, v soglasju ena z drugo. Evropski parlament se nam zdi, da je tukaj subjekt, ki bi lahko profesionaliziral te odnose, lahko tudi bi vplival na druge subjekte v Evropski uniji, da bi ti bolj koherentno se zavedali in uveljavljali zunanjo dimenzijo socialne politike. Druga prioriteta je razvijanje socialnega zavezništva. Podariti je treba velik ugled Evropske unije v svetovnem okviru kot eh, vodilnega subjekta, ko gre za socialne um, socialna vprašanja zlasti vizavi drugim partnerjem, kot naprimer ZDA, ki so se odločile za zelo odločen enostranski pristop. Evropska unija je tukaj posem drugače zastavila stvari, zato zaradi ogleda, ki ga ima, lažje gradi zavezništva in odnose z državami, ki niso članice EU. Tukaj treba zlasti podariti Možnost in potrebo po vzpostavitvi dialoga z hitro razvijajočimi se azijskimi gospodarstvi, naprimer Kitajsko in drugimi, to bi bila lahko zanimiva smer za intenziviranje dialoga in sodelovanja. In ne nazadnje, v okviru pogajanj in razprav, ki sem jih omenil, je treba vedno znova povdarjati socialno razsežnost, zlasti ko gre za trgovinske politike te so zelo pomembna prioriteta v pogajanjih in pogovorjih, ki eh, potekajo v okviru teh organizacij. Potem odnosi z nevladnimi organizacijami, to je tudi zelo pomembno pri razvijanju zavezništev, dolgoročna verodostojnost, eh, zlasti v okviru organizacije ILO, potencijalne vloge socialnih razsežnosti tudi v STO ne smemo zanikati. Čeprav je to zelo zahtevna naloga, vendar te možnosti ne bi smeli izključiti iz področja dela. Skratka, Evropski parlament mora podpirati vse oblike trajnostnih eh, socialnih zavezništev, zlasti z državami članicami ASEANA in s mednarodno organizacijo za delo, torej ILO. Evropski parlament torej ne kot eh, neodvisni subjekt zunanjih odnosov, deluje, temveč kot neka gonilna sila celotne Evropske unije v tej smeri. Tretja prioriteta, prednostna naloga. Evropska unija se je odločila za bolj mehak pristop v zadnjem desetletju. To je koristen pristop, ki da lahko več dobrih rezultatov, kakor pogojevanje in eh, neka vrste diktat pri pogajanjih za trgovinske sporazume. Ta mehek uh, pristop je dopolnilo tršim politikam in lahko pripelje do nadaljnega izvajanja in uveljavljanja socialnih standardov. To je zlasti pomembno v okviru konvencij v organizaciji ILO. To je gotovo bolj pomemben pristop. Potem tehnična pomoč, ki je tudi pomembna, istočasno pa ozaveščanje delojemalcev in delodajalcev o svojih pravicah in obveznostih. Lahko je samoključeno tudi usposabljanje socialnih partnerjev, pa tudi ozaveščanje nacionalnih vlad oziroma a, eh, oblasti, ko gre za izvajanje standardov. Predlagamo tudi bolj kritičen pristop k um, območjem, ki predelujejo evropske proizvode namenjene za izvoz. Eh, v teh dosti krat socialnih standardov ne spoštujejo, kater gre za takšna območja v tujini, zato je tukaj treba uveljavljati standarde in zahteve, ki veljajo za EU. Torej, Evropski parlament se mora osredotočiti na izvajanje pragmatičnih rešitev, da bi prišlo do uh, uporabe in izvajanja vseh politik. Četrta prioriteta je določenje prednostnih nalog oziroma določenje prednosti v posameznih inštrumentih in eh, prilagajanje inštrumentov, ki že veljajo. Gre zlasti za sistema splošnih preferencialov GSP in GSP. Tukaj so socialni standardi na katerih ustraja Evropska unija najbolj pomembni in zelo učinkovit inštrument v država, s katerimi EU sodeluje. Gre pa tudi za ugotavljanje neskladnosti, nekonsistentnosti pri eh, tujih partnerjih, ki eh, mora biti sestavni del sprejemanja in izvajanja politik. Le na ta način lahko družbene, socialne pogoje začnejo spoštovati eh, tuji partnerji, zlasti, kadar uh, gre za konkurenčni pritisk se strani multinacionalki in uh, drugih. Nadalje, Evropski parlament bi lahko bolj povdarjal socialne standarde kot uh, obveznega elementa pri sklepanju trgovinskih sporazumov z tretjimi državami in tretji del, socialni standardi morajo biti racionalizirani v dialogu, v izmenjavi izkušenj in v tehničnih projektih, kot tudi v okviru razvojne pomoči. Tukaj bi lahko več pogojnosti, ko gre za eh, sklepanje teh sporazumov in dajanje razvojne pomoči tujim partnerjev, vključili. Evropski parlament parlament torej mora dvigniti svoj glas, izraziti uh, eh, svojo naklonjenost socialnim standardom. Lizbonska pogodba to zlasti omogoča. In petič, treba je krepiti vlogo uh, socialne družbene odgovornosti podjetij, zlasti v globalnih verigah uh, ustvarjanja novih vrednosti, ki imajo zelo velik vpliv na, na hitro razvijajoče se gospodarstva. Gre seveda za velike vlagatelje in eh, na ta način delodajalce v teh državah, ki lahko, če vlagajo svoj denar v ta, te države, ustrajajo na spoštovanju socialnih standardov. Družbena odgovornost podjetja je nekaj, kar je treba Eh, narediti bolj strogo, bolj togo, ne tako fleksibilno, mora biti zasnovana na eh, nekemu naboru minimalnih standardov, socialnih standardov, ki jih lahko sprejmejo zlasti multinacionalke, države članice in Evropska unija. Lahko torej v načenu tukaj ustrajajo na bolj zavezojočih zahtevah, na več pogojih, ki jih dajo multinacionalkam, naprimer, ko gre za dajanje um, jamstev za kredite ali ko gre za um, možnost odpiranja um, evropskih gospodarstv za multinacionalke in tuje partnerje, zlasti velike dobavne verige v tujini. Na ta način bi lahko tudi partnerje v partnerskih državah pomagala Evropska unija sprejemati in izvajati ter spoštovati socialne standarde. Ob koncu naj povdarim še možnost vzpostavljanja partnerskih odnosov z nevladnimi organizacijami, pa tudi mediji. Mediji so zelo pomemben nadzorni organ, lahko, ko gre za ugotavljanje kršitev socialnih standardov in ko gre za ugotavljanje dejanskega uresničevanja socialnih standardov v hitro razvijajoči se gospodarstvih. Sveda na tem področju Evropski parlament ne more delovati sam, temveč mora delovati v evropskem kontekstu in morda lahko zahteva od Evropske komisije, da zaostri če hočete, eh, dimenzijo socialnih standardov v sodelovanju s tujimi partnerji, tako da bi velika podjetja eh, zavezojoče prevzela celo vrsto standardov, ki jih uporabljajo v Evropi. S temi petimi priporočili bi končal za našo predstavitvijo in eh, Veselimo se vaših pripomb, ugotovitev, pa seveda tudi vprašanj. Hvala. Hvala. Opravičujem se Mihajlu Kenci, ki ga nisem omenila kot soavtorja na začetku te študije. Gospod Falbre, želite tako ali na koncu besedo? Gospod Falbre, vi boste prvi. Děkuji přítomným za prezentaci. Najlepša hvala vsem avtorjem za predstavitev te študije. O rezultatih eh, te študije bomo razpravljali še kasneje, vendar imam nekaj pripomb in vprašanj. Večkrat smo eh, razpravljali o vlogi mednarodne organizacije dela ILO države, ki niso članice, poskušamo prepričati, kako naj ravnajo, kakšni naj bodo za njih zgledi, modeli, ko gre za socialne standarde, ki smo jih razvili v Evropski uniji v tem primeru. Tudi v Evropski uniji kršijo nekateri standarde organizacije ILO in uh, V zadnjem sklicu je Evropska komisija predstavila predlog nekaterih direktiv, ki so eklatantno kršile te standarde organizacije ILO. Naprimer, šlo je za predlog direktive o delovnem času, ki ga je Evropski parlament zavrnil. Iz leta 1919 imamo konvencijo, ki določa prosti konec tedna za delavce. Komisija pa je zagovarjala v tem predlogu do 65 ur tedenski urnik oziroma delovnik. Sam sem delal kot eh, predstavnik sindikatov v organizaciji ILOL vrsto let in lahko vam povem, da sem opazil, da je vpliv te organizacije vse slabši, vse manjši. Vendar niso samo uh, sindikati nenehno tarča napada, Eh, v vseh državah članicah Evropske unije, ko se zauzemajo za boljše delovne in socialne standarde. Takšen primer je nedavno sprejeta zakonodaja v Španiji, ki je omejila področje pogajanja za kolektivne pogodbe. To, kar sem opazil, je tudi manj sodelovanja med sorodnimi organizacijami. Te recimo niso povezane med seboj in se dosti krat pogovarjajo neposredno z vlado. Torej socialni partnerji slabo sodelujejo med seboj. Vlade pa seveda dosti krat izigravajo ene proti drugim zaradi te neenotnosti. Ko smo se pogajali za sporazum z STO, je na primer Združenje svobodnih sindikatov v Singapuru in v nekaterih podobnih državah, so ustrajali, da če ne bo do države spoštovale eh, členov konvencije STO, ne bodo mogli se vključiti v STO. Ampak vedno znova so nam eh, servirali potem argument, da to lahko uredimo v, v okviru organizacije ILO. Torej, kaj hočem reči? Če želimo uh, da bodo drugi spoštovali te standarde, jih moramo najprej spoštovati sami. Glede na gospodarsko in finančno krizo, v kateri danes smo, pa mislim, da uh, smo izpostavljeni, da je naš socialni model izpostavljen napadom in primer nedavno sprejete zakonodaje v Španiji kaže na to. Nekdo je tudi opisal uh, natančno poslabševanje socialnih in delovnih pogojev v Evropi. Vem, zakaj se to dogaja. Vem, zakaj uporabljamo v Evropi tiste inštrumente, ki so jih avtori študije opisali. Če je proizvodnja nekje cenejša, potem to pomeni nelojalno konkurenco. Prva skrb, ki se poraja, je torej naslednja. V druge države se bo preselila naša proizvodnja, tam bodo poceni izdelovali blago, ki ga bomo potem mi uvažali. Tudi pri, men, pri nas doma dosti krat uporabljajo neke vrste sužensko delo, delo priseljencev za zniževanje stroškov. Organizacija, mednarodna organizacija za delo je postala tako nepomembna organizacija, da takrat, ko smo poskušali razrešiti nekatere situacije, nas, nam niso priskočili na pomoč vsi, ki so odgovorni za izvajanje smernic. Seveda so to predvsem grešnice multinacionalke. Torej, delovna zakonodaja je nekaj, kar kritizirajo, neupravičeno ogrožajo danes. Gre tudi za neke vrste kompenzacije v obliki samozaposlenih. Poleg tega pa obstaja še druga zakonodaja, poleg delovne. Belgijske ministrice sem danes poslušal, ki sta bili pri nas in vprašal sem jo, ali nam lahko povesta nekaj več o organizaciji Unisol. To je Belgijsko združenje samozaposlenih. Vendar ne vem, ali, vključen, ali je vključena ta organizacija v tripartitne pogovore v okviru socialnega dialoga. Danes govorimo veliko krat o bolj kakovostnih delovnih mestih, dejansko jih je vse manj. Govorimo o ogroženem delovnih mestih, ampak to je nekaj, kar je že del vsakodnevnega življenja vev, kar zadeva družbeno odgovornost podjetij. Pa mislim, da to ni dober inštrument. Kaj se je dogajalo v preteklosti? imeli ste velika podjetja, so, v katerih so generacije iz ene družine bile zaposlene in podjetje je v takšnem situaciji hotelo narediti nekaj dobrega za mesto, v katerem je bilo in za delavce. Danes pa jim je vseeno, eh, lahko premaknejo svoje, svoj sedež, eh, svoje zmogljivosti kamorkoli drugot. obstaja cela vrsta takšnih eh, podjetij, ki so iz Polske šle na Romunijo in tako naprej. In kaj se je s socialnimi standardi tam dogajalo? Trdi pristop, inštrumenti niso pomagali. Torej, v dejanski učinki so odvisni od neke vrste zgleda, ki ga dajemo tem državam sami. Sam sem sodeloval na nekem sestanku v Bogoti, to je bil sestanek svobodnih sindikatov. Tu smo se pogovarjali o celi vrsti eh, stvari. Dosti krat pravijo, da demokratični standardi niso spoštovani v tej državi, da tam vlada demokratičen kaos in tako naprej, ampak to morda ni vedno tako. To, kar me skrbi v zvezi s to študijo, je, namesto da, da bomo mi izvažali svoj model v tujino, da bodo druge države prilagajale svoj model našemu, bomo začeli uh, uvažati njihove modele in to seveda ni spremljivo. To je vse, kar bi povedal, ampak ob koncu naj še nekaj rečem. Evropski parlament ima seveda omene možnosti delovanja tukaj, ampak v zadnjem sklicu smo vendarle uspeli zavrniti predlog direktive, ki bi pomenila, da se vračamo na stanje 19. stoletja, ko so ljudje skoraj da sužensko morali eh, delati v tudi povsem nespremljivih delovnih pogojih. Argument, da mora pač vsakdo imeti možnost, da dela kolikor dolgo hoče, je nesmiseln. To, je, to so stvari, ki se jih spomnim, ko govorimo o teh zadevah in se skupaj bom vključil tudi v svoje poročilo. Hvala, gospod poročevalec. Sedaj gospod Tomas Mann in potem gospod Kristjansen. Ne, gospa Lambert najprej. Ah, Hvala. Hvala torej za to predstavitev. Celo vrsta vprašanj se človeku postavlja v tem. Učinki mehkejših elementov, ki ste jih opisali, eh, ima nekatere finančne razsežnosti, gospodarske, nekatere so bolj učinkoviti kot drug, kot bolj trdi pristopi. Zakaj? Ali zato, ker ljudje bolje sprejemajo mehkejše inštrumente? Morda so ti uh, takšni inštrumenti, da hitreje dajo neke rezultate in zato so jih ljudje pripravljeni prej sprejeti. Rezultati, ki jih dajo, so ne finančni, ampak v obliki standardov. Parlament trenutno preučuje sistem GSP, zato se mi zdi, da je to zelo dobra predstavitev tudi za odbor za trgovino in razvoj in tisti, ki smo predsedniki nekaterih odborov, torej GSP. Kaj mislite, da bi bil srednjeročni učinek tega sistema splošnih preferencialov GSP? Kaj to pomeni konkretno za delovne pogoje ljudi, za katere gre in kakšne so implikacije, kakšne bi bile posledice, če se konča delovanje sistema GSP. Recimo Šrilanka, kjer so bili proti temu, kako poteka ta pregled in kaj zahtevamo. Torej, kaj se bo zgodilo, ko bo ta inštrument nehal veljati? In potem, kar zadeva družbeno odgovornost podjetij, no, o v tem v parlamentu že dolgo razpravljamo, torej ali naj uporabimo prostovoljn ali manj prostovoljn pristop. Dosti krat nam pravijo takole, če bomo mi kot podjetje vse, kar pomeni ta družbena odgovornost, uresničevali, bomo izgubili v konkurenčnem boju v primerjavi s tistimi podjetji, ki tega ne počnejo. Potem druga podjetja so nam povedala, socialni standardi nas samo ovirajo, motijo, Če hočemo biti učinkovito, uspešno podjetje, moramo imeti dobro trgovino in trgovina s tujimi partnerji je najbolj pomembna, če gre za dvig socialnih in življenjskih standardov nasploh. Kako bi se vi odzvali na takšne kritike? Ne vem, nekateri od nas rabimo več eh, streliva, ko bomo se zoprstavili takšnim argumentom. Tisti, ki pravijo, da je eh, dobiček eh, bolj pomemben, kakor kakršen nikoli standardi, kako se odzovete na nje. Gospod Tomas Manin, posed, gospod Kristjansen. Hvala vsem avtorjem za to študijo. Ta študija je vedno eh, pomembna, če človek govori o stvarih, o katerih smo mi že govorili. Vendar enega pomembnega inštrumenta nisem tukaj našel, to so agencije, ki jih imamo v EU, v Solunu, v Torinu, v Dublinu, recimo Torino. V Torinu sem bil uh, dosti vključen. V Torinu mislim, da smo naredili nekaj pomembnega za zunanjo razsežnost. Naš model različnih uh, vrst poklicev je bil zelo koristen ljudem, ki živijo v drugih državah. Dosti krat so to države, ki so bile prej naše sosede in, niso, in so sedaj članice, potem obstajajo države, ki niso in ne želijo biti članice EU, ampak m, mm, so zainteresirane za izvoz in hočejo dati mladim razvijati se, delati in se vključiti tako da jim ne bo treba iti iz domovine eh, v Evropsko unijo, torej da ne bo prišlo do tega odliva možganov. To pomeni, da imamo neke modele, na podlagi katerih se lahko učijo tudi drugi. Torino, Solun in Dublin, to so tri takšne agencije. vedno znova ugotavljamo, da se moramo omejiti samo na najbolj vitalne in učinkovite agencije. Torej o tem ni govora v tej študiji, ne vem, morda to tudi ni bilo področje vašega preiskovanja. Potem druga tema GSP. Jean Lambert, predsednica delegacije EU za jugovzhodno Azijo, je povdarila, da smo v Šrilanki ugotovili, kaj pomeni GSP. Če ne spoštujejo pogojev GSP, je treba sprejemati ukrepe. To mi lahko ali ne moremo narediti z nekaterimi velikimi, recimo z Indijo in Kitajsko, lahko pa smo bolj strogi s Šrilanko. Veleposlanik Šrilanke je prejšnji teden bil ne samo v našem odboru, temveč tudi v drugih odborih parlamenta in nam je povedal, kaj smo dosegli in kako lahko nadaljujemo. Torej, oni pravijo, da je GSP plus pozitiven razvoj, zlasti če GSP plus jemljemo resno. Tako da ne bo kršitev človekovih pravic obstranskega pomena. Mislim, da je to trd inštrument in uspešen inštrument. Tretje področje je tema CSR. Gospod eh, Faber je sicer na nekaterih področjih eh, drugačnega mnenja, ampak res je, Mi smo imeli tukaj uh, poročilo o uh, družbeni odgovornosti podjetij in nismo se mogli dogovoriti, ali naj uh, bo ta uh, zavezujoča ali ne. Ampak treba je podjetjem povedati, kako naj ravnajo s svojimi zaposlenimi, kako naj uh, varujejo naravo, so, kjer, v kateri so izkoristili nekatere. Uh, Eh, vere. Torej nekatere vzorce, modele moramo tukaj razviti, če ne bomo kasneje imeli težave. V Nemčiji, če ocenjujete proizvode, je ena od eh, kategorij vedno CSR, skladno ali neskladno. Torej, ali so uporabili pristop eh, družbene odgovornosti pri izdelavi nekega proizvoda. Danes v javnih naročilih nihče, ki tega ne spoštuje, ne more več sodelovati. In zadnje. Seveda ne moremo modelov drugih eh, držav članic ali tretjih držav umešati v naš evropski model. Ne, tudi mi moramo ta model razvijati. Angela Merkel je z internacionalizacijo socialnega tržnega gospodarstva poskušala to narediti. Lahko dosežemo prevzem drugačnih standardov pri partnerjih. Lahko tudi eh, bolj eh, prisilimo tuje partnerje, da bolj pošteno delajo, naprimer, z državami v razvoju. Potem lahko takšne standarde, ki jih imamo v našem modelu, dosežemo tudi eh, tam. Eh, Marsikje, kot je prej kolega ugotavljal, smo še daleč od cilja. Ampak ta socialni model je treba vedno znova povdarjati. Govoriti moramo z enim glasom kot Evropski parlament, mislim, da še ne govorimo z enim glasom. Če ste danes do povdne bili tukaj, ste videli, da smo dosegli, da dosegamo ogromne kompromise. Ne gre tukaj za neke pesmice, ki rečemo, ah, saj se eno, ali bo ta kitica prva ali zadnja. Ne, dejansko se moramo izboriti za kompromise takrat, eh, kadar ne moremo doseči soglasja. No, res pa je, da o vsem se nikoli ne bomo dogovorili. Um, Gospod Kristjansen, potem pa koferati. Hvala lepa. Najprej hvala lepa poročevalcem za te prispevke, ki se mi zdi, da so zelo pomembni in obravnavajo zelo pomembno temo. Strinjam se z gospodom Falbrom, poročevalcem, da smo pred ogromnimi izzivi. Vendar pa, kljub temu sem zelo ponosen, da sem evropejec in menim, da se moramo zauzemati za to, da hočemo socialno Evropo. Ne vemo natanko v kakšni obliki, ampak v Evropskem parlamentu hočemo neko obliko socialne Evrope. O tem se strinjamo. Problemi pa nastanejo, ko pride do rasti, pa se ne vlaga dovolj v socialo. Potem pa, ko pridejo hudi časi, se ravno na področju sociale to najbolj pozna na področju sociale. In zelo pomembno je, da navznoter ustvarimo ustrezne pogoje. Namreč vse evropske države so države blaginje. Seveda je nivo te blaginje različen, pač odvisno od eh, gospodarskega položaja posamezne države, ampak kljub temu sebe opisujemo kot države blaginje in zato je pomembno, da ustvarjamo tudi povezave z drugimi deli sveta. Ne verjamem čisto na umehke metode v povezavi z družbeno odgovornostjo podjetij. Tomas, mislim, da le najboljšim podjetjem uspeva izpolnjevati to odgovornost, drugim pa ne, ker enostavno tega niso sposobne. Prav tako pa menim, da ne bomo nujno šli po poti, ki vodi v to smer, ampak ob tem obstaja potem tveganje. Namreč obstajajo tudi predpisi, ki so drugačni v drugih delih sveta, ki jih tudi moramo sprejeti in na podlagi najmanjšega skupnega imenovalca moramo potem stopiti v konkurenco. Želimo si, da bi vsi ljudje po svetu lahko živeli dostojno življenje, ampak če mi ne bomo postavljali ustreznih zahtev našim trgovinskim partnerjem, potem ponovno obstaja nevarnost, da zaradi tega pride do protekcionizma. Upamo, da bomo na ta način lahko ustvarili več delovnih mest. Sam sem zelo zainteresiran za to, da bi te povezave ustvarjali po vsem svetu, tako v zvezi z socialnimi, kot tudi z okoljskimi normami. Sam sem bil v Angoli in doživel naslednje. Sedel sem na sestanku nekega telesa in januarja smo si ogledali objekte, ki so bili zgrajeni za Južno Afriko. Videli smo, kaj so počeli, da so v bistvu skušali preseliti ljudi. Ampak te športne objekte so gradili v glavnem Kitajci. Niti enega samega afričana ni bilo med njimi. Vsi materijali, s katerimi so gradili, so bili kitajski gradbeni materijali in morda bi tudi tu lahko postavili določene zahteve. Slišim, da obstajajo v Ruandi ladje, kjer uporabljajo kitajske kaznjence pravzaprav ljudi zaprejo in ti se potem prostovoljno odločijo za to, da bodo lahko šli v Afriko. Uh, Hvala lepa, gospod Koferati. Grazie, president. Hvala, gospa predsednica. Tudi sam menim, da vsebuje poročilo, ki nam je bilo predstavljeno, elemente, ki so zelo zanimivi. Rad bi se ustavil ob dveh vprašanjih in prosil za bolj podrobno mnenje naše poročevalce. Prvi problem. V luči krize, ki jo trenutno premoščamo, gre za krizo brez primere zaradi obsega, zaradi poglobljenosti. Torej, ta kriza nima primere v preteklosti. V tem trenutku vidimo, da ponovno potekajo razprave o evropskem socialnem modelu. Nekateri o tem eksplicitno teoretizirajo, drugi se tega ne lotevajo neposredno, ampak na tak ali drugačen način postavlja pod vprašaj same osnovne elemente. Nekateri pravijo, manj socialne države, bolje za gospodarski sistem nasploh. Po drugi strani, kot rečeno, nekateri napadajo temeljne elemente. Pri gospodarstvu je bolj enostavno, ugotovi se, v čem je problem in se sprejmejo ustrezni ukrepi. Druga pa je bolj subtilna stran, namreč ena od tem v tej razpravi se mi zdi tudi razsežnost kolektivnega ukrepanja. V svetu dela imamo kolektivne pogodbe in njihove učinke, v družbi je to tisto, kar predstavlja element kohezije, ker združuje različne pogoje, različne okoliščine, v katerih so se znašli ljudje. Multinacionalke začenjajo spreminjati značaj svojih zaposlitev. Pred leti je šlo predvsem za ozemeljsko specializiranost določeno podjetje, imelo proizvodne obrate po vsem svetu, ampak v vsakem od teh obratov so proizvajali tiste izdelke, ki so bili značilni za tisti del sveta. Zdaj pa se ta sistem spreminja v bolj prožnega. Zdaj skušajo proizvesti vse in to na vseh lokacijah. Znotraj družbe, ki se odloči za tak model, morajo biti pravila potem takem enaka v vseh državah, zato da bodo lahko konkurirali. In seveda je tukaj vedno prilagoditev na najnižjo raven. Zato se mi zdi, da je tako pomembno, da se pogovarjamo o kolektivnih pogodbah in tudi tisti, ki delajo v tem procesu preobrazbe, se morajo tega zavedati. Še nekaj zelo na hitro. Včasih vidimo, da so te družbe prevzele politiko socialne odgovornosti oziroma družbene odgovornosti ob uporabi instrumentov, ki so na voljo na podlagi naših izkušenj. Ampak, če ni tukaj zavezujočih elementov, če gre samo za prostovoljni pristop, kjer gre zgolj za ugled tistega, ki to promovira, tak pristop lahko zelo zavede. Imamo čudovita poročila o družbah, ki govorijo o tem, kako so dovzetne za okolje, po drugi strani pa izvemo, da so to družbe, ki najbolj onesnažujejo. BP recimo je izvrstna družba, ko govorimo o družbeni odgovornosti, če sem nekoliko aktualen. Torej, če ne bomo prešli od prostovoljnega vstopa v koncept družbene odgovornosti in če ne bomo prešli na zavezujoče obveznosti, potem ne bomo dosegli nič. Kajti tukaj ne gre samo za ugled družb, ampak tudi za ugled instrumenta odgovornosti oziroma eh, elementa, instrumenta, ki ga uporabljamo. In zanima me, kaj imate vi povedati na to temo. Euh, Morda bi še sama dodala tri teme, ki so bile že omenjene. Prosila bi za določena pojasnila v zvezi z njimi. Najprej. V razpravi o socialnem dialogu, pa tudi znotraj naše interne hierarhije, ali ne bi vprašanje socialnega dialoga morala biti ena od prvih stvari, s katerimi želimo, da se ljudje istovetijo, če hočemo hierarhijo standardov, ki jih priznavamo in ki jih bomo uveljavljali tudi v sporazumih, ki jih sklepamo s tretjimi državami. In tukaj je pomembno tudi, kako se naše lasne družbe vedejo, ko nastopajo izven Evrope. No, tu je vsekakor bistvo vsega tega socialni dialog. Sergio Coferati je ravno kar omenil dejstvo, da gre pri družbeni odgovornosti predvsem za prostovoljen pristop. To razpravo smo opravili v odboru za socialne zadeve pred nedavnim. Glede tega vprašanja pa nimamo soglasja. In družbena odgovornost podjetij. Pri podrezu do konkurence prinaša bistvene oziroma pomembne rezultate. Recimo, govora je bilo, da bi morali tukaj predvideti obvezne standarde. Torej, gre za koncept, ki je precej dobro razvit in eh, ki bi ga morda lahko uporabljali bolj široko. To bi pomagalo uh, bolje razviti ta koncept. Potem hierarhija med posameznimi predpisi. V zadnjem času smo videli, da je prišlo do velikega napredka, kar zadeva zonanjo razsežnost socialne politike, opažam dva pomembna elementa na mednarodni ravni. Gre za to, da je tudi organizacija ILO prispevala pri G20 in da smo imeli tudi G20 ministrov za socialne zadeve. Torej, to sta dva pomembna koraka naprej. Kako ocenjujete te dogodke? Ali menite, da je razprava glede hierarhije socialnih standardov dosegla napredek in če ne, kaj menite, da je treba narediti za to, da bi tu dosegli napredek. Mnogi izmed nas smo že dolgo govorili, da hierarhija predpisov ne zadošča. In Mi menimo, oziroma rečeno je bilo, da če obstajajo predpisi, potem morajo ti imeti enako vrednost. Žogica je sedaj na strani ila. Namreč rečeno je bilo, da se morajo sedaj pogovoriti socialni partneri in dobiti um, ustrezne kompromise, ki se bodo uporabljali na ravni ila, tako kot se uh, uporabljajo na ravni STO parce que j'imagine que vous avez une idée claire de qui peut répondre à quel aspect. Sicer pa prosim poročevalce, da se sami organizirate in se dogovorite, kdo bo odgovoril na katero vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. Veliko vprašanj, veliko pripomb, tako da bi začel kar sam. Če začnem z prvim prispevkom. Gospod Faber je dejal, da je zelo pomembno, da smo dosledni za to, da bomo verodostojni tudi na zven. Kaj ti sicer? Tvegamo, da se znajdemo v problemih, ko nas bo kdo vprašal, ali se zauzemate za to, da druge države sprejemajo standarde, ki jih niti Evropska unija ne izvaja. In tu se mi zdi, da to velja za več zahtev glede Svetovne trgovinske organizacije, ki je bila omenjena tudi na koncu. Tu obstaja določen problem, ko govorimo o STO in socialnih standardih. Mislim, da gre tu za vprašanje, ki se ga ne da razrešiti v kratkem času. Trenutno imamo delitev med ILOM in STO in glede socialne razsežnosti globalizacije se s tem največ ukvarja ILO. STO je manj udeležena. Vendar pa se mi zdi, da bi tukaj morali ustrajati in seveda tudi potrpežljivi moramo biti za, pri tem, ko se zauzemamo, da bi organizacije ponovno bolj sodelovale. Poleg tega je res, da je globalno gospodarstvo zelo dinamično. Obstaja tudi dinamičen odnos med zviševanjem bogatstva, po drugi strani pa imamo tudi posredne učinke. Nasplošno je to pozitiven razvoj dogodkov tudi za partnerske države. Neposredne tuje naložbe lahko namreč v prispevajo tudi gospodarski dinamiki v posameznih državah. In tega se je treba zavedati, ampak na podlagi tega, kar prinaša tudi izzive za razvite države, je pomembno, da razvijemo določene minimalne standarde na globalni ravni. Torej potrebujemo trde elemente, ampak tudi sistem in možnosti spremljanja, tako da bi postopno prišlo do konvergence in povečanja socialnih standardov na svetovni ravni. Seveda ne moremo pričakovati, da se bodo v drugih državah v že v nekaj letih začeli uporabljati standardi evropske socialne blaginje. Gotovo pa lahko pričakujemo postopno povečevanje socialnih standardov in tudi spoštovanje ključnih delovnih standardov tistih držav, ki sodelujejo v globalnih um, trgovinskih mrežah. To bi lahko tudi bilo jedro nekoliko bolj trdega koncepta um, družbene odgovornosti podjetij, tako da bi dejansko družbe bile odgovorne tudi za delovne pogoje. Recimo pri modnih dodatkih, pri čevljih, pri oblačilih, ne bi smeli tolerirati eh, pogojev dela, tudi kadar gre za proizvodnje v drugih državah. Torej, ne gre nujno za to, da zahtevamo, da vse družbe spoštujejo na tanko iste standarde, ampak morali bi oblikovati mm, seznam nekaterih ključnih standardov, ki bi jih morali spoštovati, upoštevaje tudi učinke ki jih bo to imelo na njihove hčerinske družbe ali na njihove dobavitelje, ki so morda mm, precej oddaljeni od matičnega podjetja. Tukaj torej ni nekaj, kar bi temeljilo na marketingu. To je nekaj, kar mora tudi v partnerskih državah poskrbeti za pozitivne učinke. What else uh, can one say? Um... Um, there was um, the issue raised by. Kaj še gospod Mann je omenil evropske agencije? Tega se zavedamo, to je tudi omenjeno in pohvaljeno v poročilu, ko je govora o pristopih, ki jih lahko Evropska unija izvaja za izboljšanje pomoči, pa tudi za zagotavljanje usposabljanja socialnim partnerjem, ki so pravzaprav naši zastopniki v teh državah. To je zelo pomemben element, ki krepi tudi druge instrumente, trše instrumente. Pomoč je skratka zelo pomembna in naše celotno poročilo govori o vprašanju eh, izvajanja in uresničevanja. To je torej ključni element, ki ga je treba okrepiti. System um, GSP Plus Všeč nam je. To je zelo dober instrument, ki ga lahko uporabljamo. In to na precej trd način, če se zgodi, da so določeni standardi kršeni. Po mojem bi to moralo teči tako. Vsekakor pa je dejstvo, da moramo biti zelo dosledni pri našem ravnanju in v čim večji miri spoštovati standarde. Nekaj sem že povedal o CSA oziroma CSR, mm, družbeno odgovornost podjetij. Slovenska kabina sprašuje tiste, ki poslušate slovenski jezik ali slišite tolmačenje. Če slišite tolmačenje, vas prosimo, da nam date znak. Smo v drugem nadstropju v kabini številka 20. Lies by such a national institution. So I'm, I would not say that in um, the current crisis are really um, um, accelerates a race to the bottom at a global scale. So at least um, I think this is not, not so clear so far. Slovenska kabina zaradi tehničnih težav s tolmačenjem sprašuje, ali slovenski poslušalci slišite slovensko tolmačenje. Če ga, prosimo, da nam pomahate